przewodniczący! Gospod predsednik. E, witam jeszcze. Lep pozdrav še enkrat, spoštovane kolegice in kolegi. Dobro jutro ponovno. Začenjamo z glasovanjem. Predtem pa bi rad besedo dal gospodu Janošu Vojčehovskemu, ki želi spregovoriti. Gospod Janoš Vojčehovski, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod predsednik, spoštovani visoki zbor, včeraj so na Polskem v mestu Lodž na delovnem mestu v pisarni. Izvolite, spoštovani kolega, nadaljujte. Gospod predsednik, spoštovani visoki zbor, včeraj so na polskem v mestu Loč na delovnem mestu v poslanski pisarni Evropskega parlamenta umorili delavca v tem uradu, mojega asistenta Marka Rošeka. Beseda morilca kaže, da je motivacija za ta umor nezavist do stranke PIS, ki je glavna opozicijska stranka. In uh, ta kampanja sovraštva do naše stranke je privedla do tege, te tragedije. Poleg same kaznivega dejanja, mislim, da moramo obsoditi tudi sovraštvo, ki se širi v Evropi in za katerega ni mesta v Evropski demokraciji. Zato prosim za minuto molka za kolega, ki je bil umorjen na delovnem mestu v pisarni Evropskega parlamenta. Prosim, če lahko ostanete. Madame. Izvolite, gospa, beseda je vaša sedež številka 684. Najlepša hvala, gospod predsednik. Pokazali smo, česa smo sposobni kot parlament. V trenutku, ko sem vstopala sem v plenom, so me ljudje tukaj napadli, ne podpišemo razno razne resolucije, potem vidimo tukaj Eh, ljudi z baloni, v, s katerimi podpirajo nekatere amandmaje. To se mi zdi nevredno našega parlamenta in prosim, da uvedete red v dvorani. Dame in gospodje, prehajamo na glasovanje. Dame in gospodje, prehajamo na glasovanje. Postopkovno vprašanje, izvolite. prosil bi vas, da razsodite o tem vprašanju. Balone imamo v dvorani, je to dopustno ali ne? Če ne, prosim, da se jih odstrani. Če pa to je dopustno, potem pa imamo tudi mi nekaj zelo lepih, okusnih eh, balonov v eh, vijolični in rumeni barvi, ki predstavljajo našo stranko in bi jih prihodnič prinesli s seboj. Spoštovani kolegi, Danes glasujemo o zelo pomembnem vprašanju. Gre za vprašanje, ki je vezano tudi na to vašo demonstracijo tukaj. Če lahko s tem počakate do glasovanja, če 40 minut bi, mislim, da to bilo primerno, to bi bila ustrezna gesta za vse nas. Podpiram vas na splošno, ampak eh, ne v plenumu, lepo prosim. Je pa odločitev vaša. spoštovani kolegi, dame in gospodje, začeli bomo z glasovanjem. Na dnevnem redu imamo glasovanje o poročilu gospoda Aranžela, revizija okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in komisijo. Gre za zelo pomembno glasovanje. Glasujemo poimensko, kdo je za. proti. Vzdržani, hvala lepa. Sprejeto. Naslednje je tudi poročilo gospoda Ranžela, prilagoditev poslovnika parlamenta na revidirani okvirni sporazum o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo. Glasujemo, prosim tu potrebujemo kvalificirano večino. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto z veliko večino. Gre za rezultat dolgih pogajanj z Evropsko komisijo rad bi predvsem čestitev poročevalcu gospodu Ranželu in pa tudi gospodu Leneju, ki je v našem imenu vodil pogajanja z Evropsko komisijo in je v to sta bi, so bili vključeni tudi gospod Soboda, gospod Volis, gospod Hans, gospod Rodberen, gospod Ranžel. Hvala vsem za uspešen zaključek teh pogajanj in eh, hvala tudi predsedniku komisije Jose Manuelu Barozu in podpredsedniku komisije Ševčoviču. Eh, bili smo zelo odprti pri teh eh, pogajanjih, rezultat je zelo dober, tako da čestitke obem stranem, mislim, da bomo lahko zelo plodno sodelovali. Še enkrat čestitke vsem pogajalcem za rezultat, ki ste ga dosegli pri teh pogajanjih. Zdaj pa prehajamo na podpis tega sporazuma, gospod predsednik. Lady Ashton Gunn, 9. Przystępujemy. Prehajamo na drugo serijo glasovanj. Gre za Evropsko službo za zunanje delovanje. Na dnevnem redu imamo glasovanje o poročilu Greste Rivelini. Finančna uredba, ki se uporablja za splošni proračun Evropske skupnosti v zvezi z Evropsko službo za zunanje delovanje. Glasovanje ena, kompromisni predlog. Glasujemo o bloku ena. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Vzdržani sprejeto. Glasujemo o natančnem spremljenem predlogu komisije. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Osnutek zakonodajne resolucije. Glasujemo poimensko, prosim. ste vsi oddali svoj glas. Konec glasovanja. Sprejeto. Kot vidite, z veliko večino glasov. Čestitam gospe Gresle in gospodu Rivelinijo in vsem tistim, ki ste sodelovali pri tem dosejo. Čestitke. Na dnevnem redu je poročilo Rabkajn sprememba kadrovskih eh, predpisov za uradnike evropskih skupnosti in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev evropskih skupnosti. Imamo 42 amandmajev odbora za pravne zadeve. Glasujemo o vseh amandmajih v bloku. 1 do 42. Kdo je za? Proti? Proti? Zdržani? Sprejeto. Glasujemo o ustrezno spremenjenem predlogu. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Glasujemo o predlogu zakonodajne resolucije in sicer poimensko. Glasujte, prosim. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. sprejeto z veliko večino. Čestitke gospodu Rabkaju. Še tretje poročilo avtorja Gualtieri in Surjan. Poročilo z naslovom Predlog spremembe proračuna številka 6 skozi 2010, oddelek 2, Evropski svet in eh, svet. Glasujemo poimensko, prosim. ste vsi oddali svoj glas. Konec glasovanja. Hvala lepa, sprejeto. In čestitke gospodu Gualterju in pa gospodu Surjanu. Dame in gospodje, s tem smo zaključili zakonodajni postopek v zvezi z Evropsko službo za zunanje delovanje. In Na tem mestu bi se predvsem rad zahvalil številnim poslancem tu v dvorani danes za opravljeno delo, ki je bilo zelo težko in odgovorno. V to je bilo vključenih več predsednikov odborov in eh, zahvaljujem se vam vsem predsednicam in predsednikom parlamentarnih odborov za opravljeno delo, bi pa se rad tudi poimensko zahvalil nekaterim osebam, ki so zastopale parlament tako v pogajanjih, eh, kakor tudi pri pripravi poročil. Mislim, da je vredno eh, izpostaviti te ljudi. Elmar Brok, Guy Verhofstadt, Roberto Gualtieri, Ingeborg Gresle, Crescencio Rivellini in Bernard Rapkaj prav tako kolega Laslo Surjan in Sedonja Janževska, ki sta eh, obravnavala proračunske posledice uvedbe te službe. Omenjam izredno te ljudi, kajti uložili so ogromno dela v to, da smo sprejeli dober dogovor za Evropsko službo za zunanje delovanje. In verjamemo, da bo ta dogovor služil Evropski uniji kot celote. Zato čestitamo vsem, čestitamo pa tudi Lady Ashton in vsem, ki so sodelovali v pogajanjih z njene strani. Prav tako čestitke svetu. Tu je tudi veleposlanik Kristofersen, ki je bil tudi vključen v pogajanja. Zdaj pa mislim, da je čas za aplaus. Where is, where is Lady Ashton? Because we changed. Where? Ja, pripravil sem šopek za Lady Ashton, vendar je ni v dvorani. Kot običajno moramo čakati na gospe. Tega sicer nisem pričakoval, ampak tudi na to je treba biti pripravljen. Kot moški. spoštovane kolegice in kolegi.